Razpočinamy głosowania. Bomo začeli z glasovanjem, prosim. Najprej gospa Intveld. Hvala, predsedujoči. Zelo nakratko, kolegi. Pravkar smo prisluhnili govoru predsednika Komisije Afriške unije. To je pomemben dogodek in ob tej priliki bi prosila vod.